Slišali bomo filharmonike iz Strasburja, ki ga vodi gospod Remi Abram. Grazie, maestro. Hvala maestro in hvala celotnemu orkestru. Ricordo. Naj spomnim, da v skladu z drugim odstavkom 14. člena uredbe ni možno opraviti nobene razprave, če gre za temo, ki se ne nanaša na izvolitev predsednika ali uveritev pristojnosti. Razglasitev izvolitve